tem smo zaključili glasovanje in prehajamo na obrazložitev glasov. Počakajmo nekaj trenutkov, da kolegi zapustijo dvorano. me andiamo direi di andare, direi di andare. Sì. allora mentre i colleghi non interessati escono dal medtem ko zapuščajo dvorano tisti, ki jih ne zanima, začenjamo z obrazložitvijo glasov. O predlogu resolucije v govoru skladu členom 106 poslovnika in sicer o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat. Za besedo je prosila gospa Roza Damato za eno minuto. Izvolite, gospa poslanka. Hvala, gospod predsedujoči. Ta predlog se je rodil kot demokratični poziv zaradi previdnostnega načela, ki ga komisija ni upoštevala. Rodil se je tudi kot varovanje javnega interesa, ki mora prevladiti in uh, Monsanto je objavila študije in to ne bi bilo. Uh, ki je bilo ključnega pomena pri tem, da so uh, eh, glifozat uh, um, izja, um, izjavili, da je um, nekanceroген. Uh, kaj smo dobili? Dobili smo nekaj, kar ni jasno. Mi pa želimo, da so vse študije javne. To ne pravim jaz, ampak deseti člen o, prodo, o mm, pogodbe o prodajanju fitosanitarnih i, i produktov. Gospod Carlos ima odgovornosti. Tukaj ne sme e, nadaljevati sam. Glasovali smo o resoluciji, ki je absurdna in ne smemo dovoliti, da se obnovi dovoljenje za prodajo glifozata še še za drugih se, naslednjih sedem let. In to bi bilo neodgovorno, da bi dovolili, da se ne spoštuje zdravje eh, ljudi. Hvala. E, kolegi, eskono, magari... Če kolegi, kolege, ki zapuščajo dvorano, prosim, da bi bili nekoliko tiši, bi bil, s tem bi skazali spoštovanje eh, govorcev. Gospod pod Demesma, ker njega, torej prehajamo na gospoda Lopez Bermeha. Gospod Lopez Bermeho, izvolite za minuto, imate besedo. E, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razpravo o glifosatih e, se je skušalo tukaj združiti in kritiki naj bi bili nekako nasprotniki znanstvenikov, ampak moramo poštevati znanost in glifosat je bil označen kot potencijalno rakotvoren. Kot preventivni okrep ne, more komisiji, ne moremo komisiji kar odobriti samodejnega um, obnavljanja dovoljenja, ne moremo se postaviti na stran Monsanta, kjer tveganja za zdravje ne štejejo. Žal obžaluje mnenje parlamenta nekatere države članice. so se zoprstavile tem nedovoljenim odobritvam. Mi želimo prikažati, da obstajajo alternativne rešitve. Ne more tukaj biti naveden kakršenkoli argument, ne z našimi glasovi. Minuto, Ja, vzhod anglije je eh, nekako žitno polje naše države in prejel sem, prejela sem veliko pošte od naših kmetov. Glifosat je edino sredstvo za obvladovanje nadlog in je bistven za ohranjanje zdravega pridelka različnih žitaric. Okoljski učinek izgube glifosata bi bil ogromen in tudi učinek na proizvodnjo hrane. Moramo zagotoviti, da bodo kmetje lahko proizvajali hrano eh, za celotno prebivalstvo in oni pravijo, da glifosati niso luksus, ampak so nujno potrebni ljudje pa so zaskrbljeni in prav je, da se raziskave nadaljujejo. Čeprav so s, poslanci socialistične stranke želeli takoj prepovedati to uporabo, pa temu nasprotujemo. Kmetje in znanstveniki naj opravijo svoje delo, da bomo dobili bolj jasne sklepe. Hvala. Mikrofono. Hvala. Hvala mikrofon prosim deluje ja najlepša hvala gospod predsedujoči Usporedno z tem uh, ugovorom sem tudi jaz v imenu skupine uložila ogovor glede uh, podaljšanja dovoljenja za uporabo glifosata. Druge skupine temu niso sledile in so se odločile, da bodo predstavile skupno besedilo. Videli smo, da obstajajo velike razlike med eh, političnimi skupinami in znotraj političnih skupin. Mislim, da je Evropska komisija presegla svoje pristojnosti, ko je predlagala podaljšanje dovoljenja za uporabo eh, snovi eh, glifosat kajti znanstveni inštituti nas opozarjajo, da naj bomo previdni, eh, kajti eh, gre eh, za morebiti rakotvorno snov. Nesprejemljivo je, da naj bi na neznan datum bila, bil objavljen seznam součinkovin, ki prispevajo k toksičnosti te snovi. Besedilo je zapisano tako, da imamo veliko razlogov za uh, ugovor. Glasovala sem proti, kajti tukaj se ne odražajo razprave, ki smo jih imeli v odborih. To ni odgovorno, da zahtevamo za sedem let eh, podaljšanje odobritve za podemos. Uh, pozivamo pristojne organe, da tukaj obvlada načelo previdnosti. Videli smo poročilo Svetovne zdravstvene organizacije, ki navaja, da je glifosat verjetno rakotvoren. In lahko pa tudi mislimo, da ima EFSA, torej Evropska agencija za zdravje, tukaj drugačne interese, ker je prišla do drugih sklepov kot Svetovna zdravstvena organizacija ne moremo dopustiti, da se takšno sredstvo potem uporablja kot gnojilo in potem pride v našo hrano. S tem se tudi ogroža delo kmetov in pa živinorejcev. Ne smemo se igrati z zdravjem ljudi. Sedaj pa gospod Jar za eno minuto, izvolite. Hvala leta, gospod predsednik. Mislim, da če se v politiki dogovorimo za nek postopek, potem ga moramo tudi do samega konca spoštovati in tudi spoštovati rezultate. Tako smo znanstveno, strokovno oceno um, fitosanitarnih eh, uradov to prenesli na EFSO. EFSO je to preneslo tudi na nemške urade, ki so prišli do jasnega rezultata. Naš sklep v parlamentu danes upošteva to strokovno oceno še vedno želimo uh, znanstveno spremljanje za naslednjih sedem let, drugič želimo pravilno uporabo še enkrat opredeliti in tretjič želimo tudi dodatne sestavine še enkrat preveriti glede njihovega delovanja. Mislim, da je bil to dober kompromis in mislim, da je bila odločitev pravilna na podlagi strokovno-znanstveno utemeljene analize. Hvala lepa. Hvala gospod gospod Ris za eno, gospari za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. E, mislim, da je to dober trenutek e, za to, da zaščitimo zdravje naših državljanov. E, reči moramo ne podaljšanju dovoljenja za uporabo te aktivne snovi. Eh, to je pomembno za eh, državljane, kakor eh, tudi za kmetijstvo. Mi kot politiki moramo poskrbeti za ustrezne izbire. Seveda se mnenja znanstvenikov razlikujejo. Naše sporočilo, sporočilo parlamenta je jasno. Pravimo ne temu predlogu Evropske komisije. Eh, namreč komisija predlaga zgolj prepoved ene izmed součinkovin. Eh, in uh, mislim, da je uh, signal, ki smo ga s tem dali, jasen. Evropska komisija mora predlagati novo besedilo državam članicam, ki morajo sprejeti odločitev. Najlepša hvala. Hvala, gospod Pospišil, za eno minuto. Hvala lepa. Tudi jaz sem glasoval proti predlogu komisije, da se podaljša odobritev za naslednjih 15 let. Prepričan sem, da ko bomo imeli jasne znanstvene dokaze, ki bodo zagotovili, oziroma ki, če imamo znanstvene mnenja, ki dvomi o uh, temu, da ta sistem ni škodljiv, potem moramo to upoštevati. Jasno je bilo povedano, da je, obstaja možnost, da ima ta snov rakotvoren učinek na zdravje ljudi. In mislim, da se igramo za zdravjem državljanov. Dobro je, da komisija ne bo mogla kar 15 let še uporabljati vsega tega. Hvala quando sussisteranno timori sul carattere eh, Tukaj je prvi cilj Evropske unije zaščita eh, zdravja eh, evropskih državljanov. To, da smo se morali pritožiti, kaže, da, na, da nekaj v procesu odločitve ni delovalo. Glisofat je, OMS ga je označila kot Eh, potencialno eh, rakotvornega. ANCES je ravno tako izjavil, da mešanica z drugimi snovi lahko, pom, lahko pomeni tveganje za eh, zdravje državljanov in, in kmetovalcev. Tisti, ki kombiniramo, ljudje pa kombinirajo glisofati in neko drugo snov in to povzroča tveganje za zdravje. Kljub vsemu temu je namen komisije to, da bi podaljšali dovoljenjem. To je absurdno stališče, kajti v igri je zdravje državljanov. Komisija mora uh, pripraviti novo kla, kla, klasifikacijo glisofata na podlagi vseh novih podatkov, ki zadevajo rakotvornost, pa tudi možnost vpliva na uh, hormonski sistem človeka. Hvala. Gos pa Evi za eno minuto. Hvala. Evropski parlament je imel možnost, da se je uh, Eh, da, je, da se je močno izreklo proti obnovi eh, dovoljenja eh, glifozate, ki je herbicid, ki je možno potencialno rakotvoren. Zavedamo se, da Evropska komisija kot, uh, kot izvršilna eh, oblast uh, ima možnost, da to da avtonomno podaljša. Kljub temu pa je pomembno, da se je, ta, uh, da se je parlament izrekel in um, žal nam je uh, gibanje petih zvezdic je podpiralo uh, um, torej ta, ta um, dokument in na koncu pa smo morali glasovati proti. Uh, torej, zadevo smo spremenili v eh, predlog za obnovo za naslednjih sedem, sedem let. Z zdravljem ljudi se ne smemo tvegati in to mora biti v prvi liniji, torej pred trgovinskimi možnostmi eh, ljudi. Gospod Sean Kelly ima besedo za eno minuto. Hvala predsedujoče. Mislim, da smo tukaj našli smisel kompromis prepoved glifosata v tem trenutku ne bi bil primeren, ker dokazi še niso zadostni. Če obstaja možnost kancerogenosti, potem se to sliši grozno, ampak zato smo to imeli na sedem let. Ampak tukaj si moramo resno ogledati, ali je izdelek varen za ljudi in to je pametna odločitev in tako bodo tudi kmetje lahko nadaljevali svojim delom, sicer bodo morali nehati delati in to je pameten kompromis. S tem bomo lahko zagotovili tudi našim državljanom, da je njihova hrana varna. Hvala. Prego, un minuto. A te, Andrej. Paldies jums, priekšsēdētāja kungs. Viena no galvenajām problēmām ir tas, ka glifosāts. Gospod Mamikins, gospod predsedujoči, eden od glavnih problemov je ta, da glifosat ni, ne izbira, ne ubija samo uh, pridelka, ampak tudi druge glive in bakterije in druge, uh, druga živa bitja in to je škodljivo tudi da, za biodiverziteto. Predlog komisije ne zagotavlja varnosti zdravja ljudi. Podpiram to, da je treba hitro pripraviti študijo o glifosatih in njihovem rakotvornem učinku in učinku na endokrine žleze. In upoštevajoče se to, sem glasoval proti temu podaljšanju in prosil sem tudi komisijo naj objavijo um, podatke, za, ob, ki bodo podlaga za obnovo. Sedaj pa gospod Tarabela za minuto. Glasovali smo o ugovoru Evropskega parlamenta v zvezi s podaljšanjem odobritve aktivne snovi glifosat. To je nevarna uh, snov. Uh, ravnali smo odgovorno in uh, dejali smo, da ne moremo kar tako eh, podaljšati uporabo neke snovi brez eh, ustreznih analiz, kajti ta, je, ta snov je potencijalno nevarna. Potrebno je natančno analizirati uh, nevarnost uh, te snovi. Uh, stranka Evropske Eh, Evropska ljudska stranka pa je predlagala uh, ustni predlog eh, spremembe k predlogu spremembe 11 in sicer, da bi podaljšali uh, uporabo te snovi za uh, največ sedem let. To se mi zdi nesmiselno, če je snov nevarna, je nevarna in zato uh, belgijski socialisti temu nasprotujemo in mislim, uh, da smo poslali dovolj močno sporočilo. Hvala lepa, kolega Polčak. Predsedo, jaz se priznam, že v tejto veci. Hvala predsedujoči, priznati moram da se je moj pogled na to zadevo počasi razvijal in se je spremenil zadnjič. Zato sem kritiziral komisarja, da nam ni zagotovil dovolj znanstvenih dejstev. Na drugi strani pa so mi kmeti razložili, da je glifosat po eni strani lahko rakotvoren, po drugi strani pa isto velja tudi za emisije avtomobilov, pa zato ne bomo prepovedali avtomobilov. Zato sem podprl skupni predlog, ki je bil predložen in ki je bil tudi sprejet. Spremenil sem tudi mnenje od zadnjega plenarnega zasedanja, ko sem, potem ko sem preučil tudi mnenje kmetov. Pomembno se mi zdi, da se to sedemletno obdobje uporabi za preučitev ne le glifosata, ampak tudi drugih povezanih sredstev. Hvala. Hvala. Hvala. To je bil zadnji prispevek, ki je zadeval glifosat. Sedaj prehajamo na poročilo Kanjete. Gospa Morva je prosila za besedo za eno minuto. Köszönöm szépen, kedves európai polgárok, vigyázó szemete! Eh, dragi európski državljani, Zavedati se morate, kaj se dogaja v Bruslu in v Strasburgu. Dogaja se agresija proti narodom in suverenosti narodov. To je poročilo, ki je verjetno najbolj agresiven napad proti tem vrednotam. V 22. in 23. točko lahko vidite, da multilateralno globalno vodenje mora biti okrepljeno. To je cilj podala bi vam še nekaj več primerov v tej eni minuti. Namen je, da se promovira prosta trgovina in investicije po celem svetu in dostop do trg, seveda ne za male in srednje velika podjetja, in da se zaščiti stabilnost globalnega finančnega sistema, še vedno citiram. Vse države oziroma vse pogodbe za um, dobavo energije. Za nje bi morala imeti pristojnost Evropska unija in zaključena naj bi se tudi obramba v posam, na nacionalni ravni. Hvala lepa, gospod Jar. Hvala. To poročilo vključuje tri bistvene točke. V prvi točki gre za obrambo evropskih držav, torej uh, evropska ekonomija, avtonomija in tudi povezava z NATO mora biti okrepljena. Drugič gre za to, da se zagotovi stabilizacija natalnega sosedstva Evrope, tudi to je pravilno. Tretjič, šlo je za to, da naj Evropska unija še bolj stremi k temu, da je ona tista, ki postavlja pravila, torej ne, da smo samo opazovalci, ampak da tudi aktivno vplivamo na zadeve. In četrtič, to se mi zdi posebej zanimivo, gre za to, da smo uvedli revizijsko klauzulo, da moramo vsakih pet let skupaj z nacionalnimi parlamenti in z državljankami in državljani razpravljati o tem, kako želimo še naprej delati na tem področju. Torej, nasplošno gre za dobro poročilo, s katerim se lahko le strinjamo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Pospišil za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasoval sem na koncu za to poročilo, čeprav mi nekatere zamisli, ki govorijo o obrambnih zmogljivostih Evropske unije, eh, niso bile pravilne. Naprimer, kjer pravijo, da mora biti ZDA naš glavni zaveznik in da mora NATO odigrati tukaj svojo vlogo. Je, ko pozivamo države članice, naj povečajo porabo za obrambo na 2,5 odstotka BDP-ja. To je prav. Ne moremo se obnašati, kot da obramba nima veze z nami in da lahko za denar zapravimo za druga vprašanja na mesto za našo obrambo. Na, po drugi strani pa dvomim o skupni obrambni uniji. Mislim, da je bolje sodelovati z NATO, kot pa da ustvarjamo paralelne um, strukture. Hvala, gospod uh, Memikins. Hvala predsedujoči. Imam mišljene občutke v zvezi s tem. Na eni strani je jasno, da v Evropski uniji že desetletja oziroma da je Evropska unija že desetletja bistveni igralec. Govorimo tudi o vojski, o tudi um, razdelitvijo pristojnosti med NATO in Evropsko unijo in države članice pa nima dovolj močnega glasu. Po drugi strani pa gre za zelo mešano zadevo. Moramo porabiti 2 odstotka BDP-ja za vojaške potrebe. Krepimo naše veze z uh, ZDA, ker se bojimo grožen iz vzhoda in naši nacionalisti uh, Eh, so zelo veseli tega in s mešanimi občutki sem glasoval proti temu poročilu, ker mislim, da ni bilo dobro pripravljeno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Polčak. Izvolite za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči. Podprl sem to poročilo iz več razlogov. Mislim, da je koncept širšega evropskega sosedstva dobro in je tudi dobro pisano. To pa mora pomeniti tudi, da ne morejo vse evropske države postati del Evropske unije, ampak ta koncept širšega sosedstva pa mora biti okrepljen. Tudi če država še ni članica in še ne more postati članica. To pa mislim, da je dobro opisano v tem poročilu. Podpiram pa tudi krepitev in poglobitev naše obramne strategije, vključno z lastnimi obramnimi in varnostnimi enotami. Čeprav imamo Berlin 1 in Berlin 2, ki omogočata tudi uporabo NATO-vih enot, pa to ni spremljivo za prihodnost. Potrebujemo lastne kapacitete in zato sem to podprl. Hvala lepa, gospa James, za eno minuto. Danes je bil izražen namen Evrope, da or, uh, eh, organizira svoje lastne obramne sile in to se je končno pokazalo. In zanimivo je, da je ta razglasitev tako časovno blizu um, referendumu v Združenem kraljestvu. Glasovala sem proti temu, da bi Evropska unija tukaj izkazala svoje ambicije za krepitev svojih obramnih sil. Verjamem v to, da obramba sodi v suverenost posameznih držav in njihovih vlad. Ne podpiram da bi obramba prišla v roke Evropske unije. Hvala, gospa Makovej. Izvolite za eno minuto. Hvala. Leta 2013 je svet komisiji zadal konkretne naloge. Na eni strani je šlo za konkretna ureditev v zvezi z varnostjo, potem nadzor industrijskih zmogljivosti na področju obrambe in tretjič nadzor nakupov na področju obrambe in oboroževanja. Komisija se je odzvala, vendar ne pravočasno in to nas zdaj stane tudi veliko življenj. Čim prej moramo ustvariti obrambno unijo in partnerstvo med EU in NATO je pomembno, to partnerstvo moramo konsolidirati in tudi Isto velja za širše sosedstvo v Evropski uniji. Zdaj je pravi čas in pravi kraj za solidarnost, skupaj lotiti tega, skupaj moramo poskrbeti za to, da je zagotovljena svoboda in varnost življenj. Hvala, s tem zaključujemo obrazložitve glasov o poročilu Kanjete, sedaj pa prehajamo na poročilo Maserix. Hvala, gospod predsedujoči. Rada bi pojasnila, zakaj sem se vzdrževala pri glasovanju o tej resoluciji. Nisem mogla glasovati proti, saj se strinjam z temeljno idejo tega poročila. Evropska unija potrebuje uh, dosleden in celosten pristop zato da tudi preprečujemo podvajanja ali uh, izdajamo tukaj neke mešane signale. Nisem pa mogla podpreti tega poročila, to pa zato, ker je. Žal tudi ta, to poročilo dosledno pri tem, da želi učiti cel svet, kako ne živi. In ne spoštuje v zadostni meri svojih partnerjev in njihove kulture. Raje bi izhajala iz takšnega izhodišča, kjer se spoštujejo medsebojne uh, kulturne vrednote. Hvala, gospod Pospišil, za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči. Podporil sem to poročilo. Mislim, z razliko od predhodnice, da so tukaj vidiki, ki govorijo o človekovih pravicah v Srednji Aziji in to je regija, ki ima prihodnost in moramo z njo sodelovati. Na drugi strani se ne smemo osredotočiti samo na gospodarstvo in na poslovno sodelovanje. Izpostaviti moramo tudi človekove pravice. Razprava, ki se nadaljuje tukaj v parlamentu, se nadaljuje tudi v, na Češkem, kjer zelo intenzivno razpravljamo o naših odnosih s Kitajsko. Predsednik je obiskal Češko in želimo vedeti, ali so pomembne stvarne zadeve ali tudi nestvarne zadeve. Zato moramo sodelovati s temi državami in govoriti tudi o problemih v teh državah. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Srednja Azija je pravzaprav kar blizu Evrope, ampak v zadnjem desetletju ni bila deležna zadostne pozornosti Evropske unije. Če upoštevamo latvijsko predsedstvo in latvijsko gledišče, se je politika nekoliko spremenila in oživila. Ta regija, tako gospodarsko in politično, je regija, na katero vplivajo Peking in Moskva. Vendar pa lahko tudi mi sami damo tukaj dvoj, svoj prispevek. Vse te države spoštujejo lastna načela upravljanja in eh, ta načela so zelo stara. Vsekakor so ta načela precej starejša, kot da bi jih omejevalo zgolj članstvo v Sovjetski zvezi. Podpiram vse, kar je bilo doslej narejeno. Hvala lepa. Sedaj pa imamo resolucijo glede, izbruhu, glede izbruha virusa um, Cike. Gospod Pripep škripek izvolite najlepša hvala gospod predsedujoči hvala lepa za besedo kot sem že povedal med razpravo o izbruhu virusa cike na zadnjem plenarnem zasedanju eh, splav ni zdravstveno varstvo to škodi ženski in uniči in ubije otroka to je povsem eh, nesprejemljivo in mednarodne organizacije izkoriščajo um, tukaj situacijo žensk, ki so v stiski in promovirajo um, zakonodajo, ki omogoča splav. Več držav se je opiralo več let. Um, ko so zahodne agencije želele izvrševati to kulturo smrti sedaj pa vidimo ženske in dekleta na tem delu sveta namesto da dobivajo dejansko zdravstveno oskrbo eh, jih silijo v splav noseče matere ki so soočene s to negotovostjo in s to hudo situacijo so preveč ranljive da bi jim to storili hvala lepa naslednji za eno minuto gospa morvaj hvala lepa gospod predsedujoči Sveda sem glasovala za da pri tem poročilu, kako pa naj bi sicer glasovali. To poročilo je bilo potrebno neobhodno podpreti, vendarle pa je treba iz tega potegniti tudi določena nenavke. Imam tudi nekatere pomislike, namreč tukaj um, sem pravzaprav pred, prebrala to besedilo z določenimi pomisleki. Tam, ko se piše o interesih mednarodnih farmacevskih družb oziroma tam, kjer bi mediji pravzaprav nekako izkrivljajo dejstva. In pri tem vidimo tudi, kako kult splava v zahodnem svetu vpliva na države v razvoju. Torej, ta pomislek je vsekakor upravičen, kajti morali bi staviti več na pripričevanje, ne pa, da stavimo tukaj zgolj na splav. Po eni strani In vidimo tukaj globalne interese eh, velikih multinacionalk, po drugi strani pa vidimo usodi eh, prepuščene ljudi, ki se morajo snajti eh, med številnimi lažmi. Hvala lepa, gospod Pospišil. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Sklenil sem, da bom obrazložil svoj glas, kajti tukaj eh, to glasovanje ni bilo poimensko, zato želim eh, to, da sem nesel zapisnik. Podporil sem to poročilo, ker se mi zdi zelo pomembno. Na prvi pogled se morda zdi, da ta problem ne vpliva oziroma ne zadeva Evrope, vendar pa je ta pristop zgolj kratkoviden. Evropska unija je pomembna globalna akterka in ne bi smela tukaj se um, izogibati mednarodne odgovornosti. Zato je dobro, da smo podprli nadaljne raziskave v višini desetih milijonov evrov. Ne vem, ali bodo ta sredstva zadostovala. Če ne bodo zadostovala, bomo morali ta, to vsoto povišati in dobiti več informacij o odnosu med virusom in malformacijo možganov. Hvala lepa, gospod Mamikins, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evolucija ni nekaj, kar bi bilo izključno namenjenega človeštvu. Virusi mutirajo v čas. Uh, in postajajo če dalje bolj nevarni. Virus Zika je pač eden najnovejših primerov tega in ena od glavnih razlik pri vsem tem je, da kako to močno vpliva na zarodke. Vendar pa ta virus vpliva tudi na odrasle. 28 držav je bilo doslej prizadetih eh, v Aziji, pa tudi v Afriki ta virus se širi in če upoštevamo vse to, uh, moram reči, da sem podprl stališče komisije, kar zadeva 10 milijonov evrov namenjenih za raziskave. In uh, pravzaprav vse zainteresirane uh, strani pozivam naj dejansko upoštevajo in izkoristijo ta sredstva. Sedaj pa še situacija na polskem, obrazložitve glasov. Najprej dobi besedo gospod Marušik, dve minuti, izvolite. E, panie przewodniczący, szanowni państwo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Šele pred trenutkom smo glasovali o resoluciji glede ocene situacije na Polskem, kar zadeva vladavino prava. Pravzaprav je bilo vse skupaj predvsej nenavadno. Ta resolucija namreč ničesar ne pravi, pravzaprav nikakor ne prispeva k razpravi glede vladavine prava, glede pravne države eh, v Polsku na poljskem vsekakor pa veliko pove o stanju pravne države v evropski uniji. pogodba o evropski uniji ne daje evropskim ustanovam pravice da bi nadzorovale in odločale o tovrstnih vidikih eh, pravne države gre za notranje pristojnosti držav članic. torej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 Mislim, da je dejansko zelo nerodno za evropske ustanove, to kar ugotavljam. Sem eh, polski domoljub in vedno branim eh, polska načela, ampak sedaj pravzaprav trenutno govorim kot predstavnik politične desnice in mislim, da in tudi kot oseba, ki ji pravna država ni tuja ustrezni postopek se stoji ne le iz tega, da zahtevaš od drugič, da dejujejo skladno s pravili, temveč tudi od tega, da mi vemo in spoštujemo lastno zakonodajo. Če menimo, da je neka zakonodaja napačna, jo lahko spremenimo, vendar pa je treba tisto, ki jo veljavi, spoštovati, tako da lahko tudi v drugih enako zahtevamo. Zato sem glasoval proti tej resoluciji ne zaradi njene vsebine, temveč zaradi dejstva, da je jasno kršila zakonodajo um, in v Evropski parlament je tako zakonodajo zlorabil. Najlepša hvala, gospod Zahradil. Eno minuto imate. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Uh, Ni dvoma, da Evropski parlament eh, danes je naredil resno napako, ko je podporil to resolucijo. Na ta način le še dodatno destabilizirate položaj Evropskega parlamenta, ne zgolj na Polskem, temveč tudi v drugih državah članicah. Kolikor se spomnim, je to že tretji, eh, tretji primer, ko je Evropski parlament posegal v notranje zadeve suverene države. To se je zgodilo že na Mačarskem madžarskem in sedaj pač se to ponavlja na poljskem. vedno gre za eno in isto stvar da se namreč um, spoprijema z državo članico ki pač ne sledi običajnemu trendu ki ga določata als e ali socialisti tako da na nek način je to opozorilo novi poljski vladi mislim da tega ne moremo sprejeti to je očitna napaka in kot predstavnik ekr um, eden od naših članov je iz te stranke vsekakor zavračamo to resolucijo hvala lepa gospa morva je naslednja izvolite hvala lepa gospa gospod predsedujoči. Dokaj redko se zgodi, da govorimo v tako um, prazni dvorani. Torej, Uh, neverjetno je, da v tem praznem prostoru sedaj sprejemamo odločitve. Tisti, ki nas spremljajo prek uh, televizije ali drugih programov, vidijo, da je tukaj sedaj 38 poslancev. Nekaj, um, le redko kaj eh, je tako formulirano kot je bilo tukaj skratka v pisni obliki se je zahtevalo v tej resoluciji da se predstavijo pravne osnove, na katerih se lahko umešavamo v notranje zadeve Poljske. Tudi iz uh, eh, mačarskega primera smo se naučili, da tudi tam ni bilo mogoče opredeliti pravne podlage. Tudi rokov se ni držalo na mesto, šest tednov je bilo omogočeni uh, Eh, tri mesece za odgovore in tako naprej. Tako da prijatelji, evropski prijatelji, ukvarjate se z lastnimi zadevami in pojasnite lastnem prebivalstvu na, v Belgiji ali v Nemčiji, na kateri podlagi se naprimer migranti spuščajo tako množično v Evropsko unijo na vkljub. Eh, zahtev in želja eh, državljanov. Kakšna pravna država je to, če ne deluje ne policija, ne uradne oblasti, da sploh ne govorimo o tajnih službah. Kaj to govorimo sploh o Poljski in Mačarski? Poglejte si Belgijo, tam eh, pravzaprav pravne države ni in le to je prispevalo k terorizmu. Tako da dajte, ukvarjajte se z lastnimi stvarmi, z lastnimi zadevami. Hvala lepa. Naslednji dobi besedo gospod. Pravzaprav ste govorili skoraj da dvakrat toliko časa, tako da tega ne moremo sprejeti. Sedaj dobi besedo gospod Žoltek. Izvolite. Minuto imate na voljo. Poleg ukrepov polske vlade, kot je pač odnos do priseljencev in eh, njihovih družin, moram reči, da je pač ta pristop ustrezen in pravilen. Seveda, eh, zakon o nadzoru pravzaprav na nek način Eh, je videti kot eh, strahovlada, vendar eh, ni. V resnici resolucija kritizira način, kako je bil izbran in imenovan ustavni tribunal. Gre torej za delovna mesta. Glasoval sem proti resoluciji, glavnem zaradi tega, ker se Evropska unija ne bi smela umešavati v notranje zadeve suverene države. Robert Schuman, um, temeljni oče Evropske unije, se mora zdaj prav gotovo obračati v grobo, ko vidi, kako se lepa zamisel skupnosti narodov sedaj uh, sprevrača v nek stvor, ki ima oblast nad vsakomur in uh, promovira med drugim tudi homoseksualnost. Najlepša hvala. Gospod Jurek ima naslednjo besedo. Tudi vi imate minuto na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je najboljši odraz tega, kar se dogaja.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 je nekaj, kar je pravzaprav darilo za ta pomemben dan na Polskem. Gre za resolucijo proti Polski. Imeli ste že resolucijo proti Mačarski. Sedmi člen je povsem jasen. Vi pravite, da je treba spoštovati evropsko pravo. Prav, ampak to bo pomenilo začetek konca Evropske unije. Je res to tisto, kar si želite? Hvala lepa, gospod Mamik, in si izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vsaka vlada, ki je bila izvoljena demokratično, ima pravico, da izvaja reforme še zlasti, če državljani te države si teh reform želijo. To je tudi tisto, kar se dogaja na polskem. To in nič drugega. Vsaka vlada pa bi seveda morala tudi slediti predhodno sklenjenim mednarodnim sporazumom in tako dalje. Trenutno pa vidimo precejšnje težave s pravno državo, eh, z neodvisnostjo množičnih medijev, ki so pravzaprav temeljne vrednote Evropske unije. Zato sem se pri glasovanju zdržal in menim, da si skuša Poljska stran pravzaprav tukaj um, pritiskati na evropsko unijo in uh, pravzaprav želi videti kdo bo prvi živce pri tem izg igri izgubil ampak jaz sem se torej vzdržal pri glasovanju hvala lepa to je bil zadnji govornik in s tem so obrazložitve glasov uh, končale zasedanje je prekinjeno do tretje ure najlepša hvala <laughs>